nimate nobenih pripomb v zvezi z dnevnim redom. Naša seja se prenaša po spletu in sicer v vseh jezikih, v 19 jezikih. Tolmači vas obžalovanjem obveščamo. Požondek. Da smo. Tolmače vas z obžalovanjem obveščeno, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev. Zato smo izdali tudi strokon, stahovno opozorilo. Posledično vas žal obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 22.30 ob predvidenem času za konec tega sestanka. Torej, mi želimo eh, lepo pozdraviti komisarja, prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Parlament je že zaključil s prvim delom dela, v mislih imam eh, poročil, poročilo gospoda Dortmana. 20. maja je bilo Dortmanovo poročilo sprejeto. Tako, sedaj pa eh, se držimo dnevnega reda in pa postopkov če uh, imate kakšne pravne težave, kakšna vprašanja v zvezi s tem, potem. Uh, naj povem, da uh, bo šlo za nadaljne delo po predstavitvi poročila. Uh, naprimer, uh, tu imamo razno razne razprave. Naša kadencija, ko je čim koncu. Kot eh, se eh, vemo, naslednjega maja nam poteče mandat, na voljo imamo le še malo časa in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da zaključimo vse potrebne eh, projekte glede eh, zakonodajnih predlogov eh, do konca mandata. Predno dam besedo komisarju. profilu Hauganu. Pa bom dal besedo koordinatorjev, potem se bo odzval komisar, potem bomo nadaljevali razpravo z člani našega odbora, vsak bo dobil na voljo eno minuto za govor in na to bo potem odgovarjal komisar. Torej, ker ne mudema predajam sedaj za začetek besedo komisarju. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod eh, predsednik, eh, opravičujem se odboru eh, zaradi današnje majhne zamude. Zelo težko je napovedati francoske transportne službe. Torej, spoštovane dame in gospodje, hvala, da ste mi omogočili to izmenjavo mnen glede predloga, um, predlogov komisije. Uh, in prihodnosti SKP. Uh, eh, naj samo omenim uh, sporočila uh, komisije o prihodnosti kmetovanja in pridelovanja. Tudi poročilo gospoda Dorfmana je bilo zelo koristno, glasovali ste o njem na plenarnem zasedanju in to je zelo pripomoglo k našemu delu in o tem bom govoril več pozneje. Predlog eh, komisije je v bistvu lež zaključek prve faze in uh, začenja se druga najpomembnejša faza, to je pa medistitucionalna faza. Upam, da se strenjate, da je predlog komisije vsaj dobro izhodišče za začetek tega dela in uh, pozitivno in konstruktivno ga lahko še izboljšamo uh, v uh, prid naših metovalcev in uh, podeželja seveda je potrebno predloge izboljšati. Po mojem mnenju je predlog eh, realističen, ambiciozen in uravnotežen in eh, povzema to, kar smo že novembra podali v svojih eh, predlogih. Gre za nov okvir za pametnejšo in bolj trajnostno kmetovanje. To pa seveda pomeni, da imamo velike izzive, velikih sprememb so pred nami eh, kot Evropska unija in menim, da je moja osnovna naloga našim kmetovalcem dati zna, zanesljivost in predvidljivost, ki jo potrebujejo še zlasti glede njihovih investicijskih odločitev. In ta predlog je narejen v tem duhu. Uh, dokler ne dosežemo eh, dogovora o novem zakonodajnem okviru, ne bo dobro za kmetovalce. Pogovarjal sem se tudi o izzivih glede na proračun in to vpliva na vsebino. Eh, en od glavnih izzivov je pravzaprav sam proračun in všeč mi je, da se bomo srečali na to temo eh, tudi danes večer. V devetih mesecih Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropsko unijo, je ena največjih um, držav, ki prispevajo in to pomeni primankljaj 12 milijard evrov. E, istočasno pa obstajajo tudi druge države članice, ki se soočajo z novimi prioritetami še zlasti na področju um, migracij in varnosti ter zaščite mm, vseh državljanov Evropske unije. Če vse to upoštevamo, In seveda upoštevamo tudi eh, premalo vplačevanja v Evropski parlament. Eh, račun je eh, ta uh, predlog komisije zelo smotren, uh, eh, kajti ne bi si želeli, da bi prišlo do primankljajev v državah članicah. V tem smislu je uh, predlog zmanjševanja ESKP-ja za pod uh, 5 odstotkov uh, v obstoječih cenah nekaj, kar moramo še preučiti. Vse to se seveda navezuje na večletni finančni okvir. Eh, nekatere analize sem prebral, ki eh, govorijo o tem, da številke niso realne, vendar to zavračam. Ne sprejemam alternativnih eh, analiz in ne razumem, na kakšni osnovi so nekatere te analize bile narejene. Tukaj nisem zato, da začnemo akademsko razpravo, kako bomo merili in primerjali medletne proračune med različnimi pogrami, ampak večina kmetovalcev eh, zna zelo dobro primerjati med 2020 in 2021, kar je najpomembnejši končni rezultat za njih. Želim si popolno transparentnost in um, pripravil sem uh, in vam že razdelil detaljni um, delovni načrt, ki vključuje tudi uh, razdelitev uh, na letni osnovi in podobno, ter druge tehnične podrobnosti. Še naprej sem vam na voljo za vse razlage. Po mojem mnenju je proračun rezultat uh, velikih uh, izzivov, uh, Eh, in smotrnost. In natančno sem poslušal reakcijo mnogih držav članic, vključno z tistimi, ki so govorili na neformalnem eh, svetu ministrov za kmetijstvo v Sofiji pred kratkim. In lahko vam zagotovim, da eh, več denarja, ko bo prišlo za SKP, se temu gotovo ne bom uh, zoprstavljal. Ampak predtem moramo doseči dogovor, da se to sploh lahko zgodi. Uh, mnogi se zauzemajo, da bi v naslednjem programskem obdobju ohranili saj obstoječi obseg proračuna in uh, upam, da bomo to uspeli. Uh, končni rezultat uh, večletnega finančnega uh, načrta je seveda v uh, rokah držav članic gre za uh, izzive in izbire v politiki, še zlasti, ko ni dovolj denarja. Ministri in kmetovalci, z mnogimi sem se pogovarjal, tudi z vami v vašem odboru in lahko rečem, da so pomankljivosti, ki smo jih skupaj ugotovili, uh, nekaj, kar je primomoglo k izbiram, ki smo jih naredili. Uh, In pri proračunu moramo uh, podpreti prihodke kmetovalcem in prioritizirati uh, neposredna plačila. To je potrebno, da bi lahko uh, kmetovalci uh, dosegli neko uspešnost oziroma upali vsaj na njo. 36 odstotkov. Uh, uh, prihodkov kmetov prihaja iz eh, neposrednih plačil, ostalo pa zaslužijo na trgu. To je včasih zelo težko. Imamo, težko. imamo lahko eh, zunanjo konvergenco, ampak eh, nekateri si želijo še več ambicioznosti. To pa pomeni tudi veliko več sredstev naj bi eh, sprva zmanjšali proračun, tako da bi lahko povečali eh, zunanjo konvergenco. Eh, to je ena pot. Če naj bi plačila pravično razdelili še zlasti srednjem in malim kmetovalcem v skladu z novim družinskim modelom, je komisija podala kar nekaj predlogov. To pa vključuje obvezno kapico na neposrednih plačilih, eh, tako da eh, ne imamo velikega vpliva na zaposlovanje. Države članice eh, pa lahko postavijo kapico med 60 in 100 tisoč evri in denar ki se na ta način pridobi, se bo uh, eh, prerasporedil med državami članicami. Malim kmetovalcem naj bi se ponudil paušal z veliko zmanjšanim administrativnim bremenom, kot pa sedaj velja na osnovi različnih schem. In interno glede uh, notranje konvergence države članice do konca uh, večletnega finančnega uh, okvirja uh, ne sme uh, pasti to pod določeno mejo. Eh, podpore na eh, kmetijo. Glede na vse sklade predlagamo eh, novo sofinanciranje in to je rezultat splošnega zmanjševanja evropskega financiranja v drugem stebru za 15,3 odstotka. Eden od razlogov, zakaj smo to predlagali, namesto da bi uh, povečali neposredna plačila, je zaradi to, da imajo države članice v drugem stebru možnost, da zaprejo ta vrzel z lastnimi viri ali pa z uh, prenosom do 15 odstotkov iz prvega v drugi stebr. Torej, to opcije sedaj obstajajo, ki jih ni v prvem stebru. Države članice imajo to možnost, če imajo občutek, da jim je uh, drugi stebr pomembnejši od prvega stebra imamo torej možnost, eh, da ohranimo tržno usmeritev politike. To je bistveno ne zaradi ideologije ali mednarodnih pravil, ampak eh, brez tržne usmerjenosti eh, ekonomska uspešnost in vzdržnost v Evropi bo pod vprašajem. Moramo ugotoviti, kako to podpreti, to tržno usmerjenost in zato moramo ojačati položaj um, kmetovalcev v prehranski verigi. In predlog komisije vidi modočnost SKP-ja v podpori proizvajalcev eh, z skupnimi cilji pri trženju, eh, zmanjševanju stroškov eh, in podnebnih sprememb. Tako bo Evropska unija pripravila operativne programe, ki bodo odprti za vse kmetijske sektorje in to prvič. To so nove priložnosti, ki so na mizi in sami ste jih predlagali, upoštevali smo eh, vaš eh, pristop k jačanju uloge kmetovalca. Eh, več dodajamo do 3 odstotke na ovojnico, na stebr. Seveda pa ne smemo pozabiti na podnebne spremembe in uh, klimatske oziroma uh, akcije na tem področju. Um, dogovor iz uh, Pariza, uh, trajnostni cilji in um, cilji Združenih narodov za prehranjevanje, vse to upoštevamo naši eh, državljani eh, visoko cenijo proizvode kmetovalcev, te pa so ključni za dobavo teh proizvodov. Tri je, ključni cilji so za SKP, to pa pomeni čim večja eh, zaščita okolja, eh, prilagajanje podnebnih spremembah. Imamo tri eh, osnovne eh, specifične cilje na evropski ravni, ki bodo vplivali na te politike. Eh, in upoštevati moramo tudi kritisi, eh, kritike eh, obstoječe eh, zelene arhitekture SKP, o katerem je tukaj bilo veliko govora prenehali bi z obstoječo arhitekturo in spremen, dodali druge uh, metode ozelenjevanja. To pomeni pogojevanje podnebno za vsa neposredna pročila, 30 odstotkov razvojnih uh, sredstev za bioraznolikost. Uh, nekaterimi izjemami v drugem stebru, eh, fleksibilnost glede premikanja sredstev iz enega stebra v drugi in države članice, če želijo, lahko dodajo 15 odstotkov oziroma premaknejo iz eh, prvega v drugi stebr za podnebne eh, financiranje brez vnaprejšnje odobritev. In potem obstajajo tudi ekosheme v prvem eh, stebru, ki ne bodo pogojevane ehm, in cilj bo, eh, se, bodo eh, seveda ukrepi posebej prilagojeni za podnebje v drugem stebru. 40 odstotkov celotnega proračuna SKP bo šlo za podnebni mainstreaming. Več kot 100 eh, ukrepov je bilo predlaganih, vklepeljanih v zadnjih treh letih, ampak gotovo moramo narediti še več. Eh, politika je upravičeno zelo kritizirana strani kmetovalcev in upravljavcev zaradi administrativnega bremena. Dejansko eh, zagotavljamo pravo poenostavitev, eh, tako da bi eh, upravičenci od tega imeli dejansko korist in da uporabimo operativna eh, pravila, nove kriterije, ki bodo eh, nasnovani na. Eh, novih načrtih SKP, kar pa bo seveda zagotavljalo tudi pravno varnost v odnosih med vsemi vključenimi. Upravila in ukrepi so lahko bolj ciljno zastavljeni in upoštevajo lahko pogoje, v katerih so kmetovalci. Kar se po enostavitve tiče, pa eh, je treba prenesti eh, vse na uspešnost eh, in smotrnost. Pregledi in kontrole bodo bolj eh, usmerjeni v eh, sisteme, kot pa izpolnjevanje pravil strani kmetovalcev. Cilj je poenostaviti, poenostaviti in pospešiti mnoge postopke. Kmetovalci bodo imeli več možnosti za svetovanje in njihove obveznosti za poročanje bodo zmanjšali manjše in bolj usmerjene. Uh, razne opazovalni podatki iz satelitev in druge bodo uh, bolj uh, na voljo bolj dostopni in to prinaša mnoge eh, prednosti za kmetovalce in upravljalce. To bo temeljilo na eh, sistemih nadzora nad kmetijskimi dejavnostmi, eh, upoštevaje nižje cene in primerljive podatke za upravljanje politik, pa ne gre za varnost hrane, podnebje ali karkoli. Eh, to bo izvedeno do največje možje mere. Upoštevale se bodo eh, kontrole, ki bodo zmašale administrativno breme in po vse, po vsej verjetnosti tudi zmašali kontrole nad eh, kmetovalci. Te pa bodo zaradi tega imeli, zaradi tega imeli manj dela s tem, zaradi česar se pogosto pritožujejo in ne bodo stalno eh, morali ulagati v log. Eh, ampak bodo lahko skupaj z administracijo, skupaj preverjali delovanje sistema, manj bo inšpektorjev na terenu in veliko več eh, možnosti bo eh, za ugotavljanje upravičenosti v programih. Upoštevali bomo eh, sinergijo v raznih, raznih tehnologij za napovedovanje pridelka, avtomatizacijo in spremljanje dejavnosti in monitoring, eh, pristop k monitoringu bo uh, prineslo mnoge koristi, uh, poenostavilo se bo spremljanje podatkov, uh, avtomatiziralo se bo, prišli bodo novi podporni ukrepi, manj bo uh, fizičnih pregledov na um, terenu in analiza uh, satelitskih in drugih podatkov uh, bo gotovo nekaj, kar bodo pozdravili ljudje, ki se ukvarjajo z politikami v kmetijstvu. Potem imamo tudi digitalno aplikacijo, ki povezuje tehnologijo eh, in je eh, ko dobra možnost za eh, uvajanje kazni in ulaganje ulog v obdobje podobju po letu 2020, da zmanja, zmanjšajo uh, obremenitev, se bodo te vloge lahko vnaprej uh, izpolnjevale in na ta način uh, bo uh, sistem tak, da vlog skoraj ne bo. In to je. Uh, pravi prehod oziroma ve, velik prehod v usmerjenosti, kako administracija pomaga kmetovalcem. Eh, hotel bi se pa tudi eh, dotekniti nečesa, kar je v srčiki SKP in to je njihna eh, skupnost na eh, narava ali značaj. Torej vse, kar smo pripravili, gre v to smer, da je to res skupna politika za veliko začetnico S in da je istočasno dovolj fleksibilna za države članice. Tudi še sedaj imajo države članice precej fleksibilnosti, ampak še bolje se bodo lahko odzivale na lokalne pogoje. To ni sistem, eh, kjer bo ena velikost za vse ampak eh, zmanjšamo lahko na ta način administrativno breme za kmetovalce, istočasno pa ne odstopimo od skupnega cilja in smisla SKP-ja. To je tisto ravnotežje, ki smo ga iskali in kjer, ga, kjer vas pozivam k skupnemu delu, ne le zaradi naših kmetovalcev, ampak tudi za doseganje naših ciljev, eh, kot so eh, varnost. Eh, hrane, socialna kohezija in okoljevarstvo. Naj vam povem, kaj predlagamo, da. Uh, V smislu varovalk, da to dosežemo. Eh, zakonodaja bo vključila skupne evropske cilje, ki jih bo devet. Osnovne. Eh, Eh, bo, osnovne bodo veljali za uh, ukrepe. Imeli bomo načrte za odobritev, ki bodo temeljevali na uh, resni oceni uh, konsistentnosti politik in skladnosti z osnovnimi cilji. In tukaj bodo države članice dobile finančno in drugo podporo za strani komisije v pripravi teh strateških načrtov. Uh, letni uh, poročila uh, uspešnosti ali smotrnosti uh, Eh, bodo pripravljene in odvisno od tega bo eh, komisija lahko ustrezno korektivno ukrepala, tako da države članice pripravijo akcijske načrte ali pa se jim lahko eh, prekinejo plačila. Pravočasno moramo oceniti uspešnost politik, se naučiti lekcij in uh, oceniti Eh, strateške načrte. Eh, komisija bo to naredila po prvih treh letih implementacije posameznega strateškega načrta. V vašem eh, poročilu ste to omenili in jaz počnem enako. Zadovoljen sem, da Eh, pomagamo kmetovalcem in še naprej bom delal v to smer. Na eh, začetku sem omenil poročilo Dorfman in pomemben prispevek. Eh, po njegovem sprejetju na plenarnem zasedanju so naše službe natančno pregledale to poročilo, zato da bi ugotovile, na kateri ravni se strinjamo in koliko se ne strinjamo oziroma razhajamo glede na predlog komisije. Pregledali smo analizo in ugotavljam, da približno 90 odstotkov priporočil iz poročila Darman in drugih uh, smo pravzaprav že upoštevali v predlogih komisije torej osnovno razlikovanje področja, kjer se razlikujemo, je rekel, lahko sicer to si bolje pogledamo, ampak točno za to gre, to je v tem poročilu in tvojem in moje. Osnova razlika med nama je v denarju, v proračunu, o tem sem pa že govoril. In eh, pogoji našega novega odnosa med Evropskimi unijami, eh, unijo in regijami eh, in kmetovalci so seveda um, definirani v mm, pogodbi o delovanju Evropske unije. Države članice um, morajo dobiti um, precejšno fleksibilnost v močnem okvirju evropskih pravil. Eh, za državami članicami eh, smo pripravljeni sodelovati, preprečiti eh, zamude plačil kmetovilcem, upoštevati satelitske posnetke, prilagoditi scheme za kmetovalce in obhraniti eh, načelo eh, začasnega kmetovalca. Da bi bil S, bila SKP dejansko poštena, smo obdržali dvostebrno strukturo, eh, eh, popolno eh, financiranje neposrednih plačil, financiramo raziskave in razvoj. Eh, in uh, dodajamo 12 milijard evrov, izpostavljamo uh, eh, kmetovanje v, uh, z naravnimi, v močih naravnih uh, omejitvah, uh, ohranjamo sute um, in pogojevanje na uh, področju podnebnih dobav. Uh, gre tudi za um, redistribucijo neposrednih plačil med državami članicami zaradi notranje konvergence. Držav, kmetovalci um, so vključeni v uh, skupni um, sistem v okviru prvega stebra, uh, zaht, uh, v pripravljamo uh, obvezne, uh, obvezna urodja za upravljanje s tveganji in ne nazadnje glede transparentnega odločanja uh, Eh, naj rečem, da smo se odločili za skupni močen okvir na ravni Evropske unije, upoštevaje seveda, da je največ napredka treba narediti do konca obstoječega mandata, upoštevali smo države v razvoju, upoštevali smo uh, satelitske in vesoljske tehnologije, ki lahko uh, prispevajo in seveda. Um, poenostavili smo uh, pravila za um, prvi stebr, kar sem tudi že omenil in seveda uh, agri um, okoljske ukrepe v drugem stebru. Nove in uh, inovacije in usposabljanje za nove kmetovalce so ravno tako predvidene, pa tudi eh, scheme podpore. To so nešteti primeri, kjer se pravzaprav strinjamo. Eh, to je veliko stvari, ki ste jih vi že iz glasovali. In, pri, in to izhaja iz primerjave med vašim poročilom in mojim poročilom. In mislim, da je to torej dobra osnova za skupno delovanje. Naj pa vzamem. Večina tega, kar je zapisano v tem uh, predlogu, bo predmet razprave v naslednjih mesecih. Sam sem na voljo skupaj za svojimi službami, pa tudi politično uh, sem pripravljen sodelovati z vami pri vseh vidikih teh predlogov. Moramo pa upoštevati, upoštevati neke politična, neka politična vprašanja, ki ste jih izpostavili tako vi kot jaz osebno. Eh, komisija je postavila predlog, ki je dobra osnova za poenostavitev in modernizacijo SKP-ja, tudi seveda na osnovi vašega prispevka in prispevka eh, kmetijskih ministrov. Naj vam zagotovim, da je vaše znanje in izkušnje ključno za kmetovalce in da lahko tukaj sodelujemo tako, da izboljšamo sam predlog tam, kjer se nam zdi to potrebno. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy troszkę później. Hvala lepa. Tako, nikoli eh, ko zamude imamo, eh, sedaj je gospod komisar podal svoj eh, uvod, 30 pa se vas je oglasilo k besedi. Torej, 30 sekund, potem odgovor. Prosim, da se držite časovnih omejitev, prosim, da se ne zahvaljujete preveč, ni treba, da se vsak posebej zahvali, kajti lahko se skupaj zahvalimo komisarju. Tako, začeli bomo. Uporabil bom uh, tale instrument, uh, torej gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Uh, torej, kaj mi manjka? Beseda uh, zaupanje, vera. V 90-ih letih so eh, izbrali eh, nekega eh, najboljšega prodajalca in on je prodal tri krave in eno napravo. Torej, vi ste vse skupaj zelo dobro predstavili, ampak mislim, da je pred nami še dolga razprava. Ves čas govorite o omejitvi upravne obremenitve. Jaz pa se bojim, da bo rezultat več upravne obremenitve. Sem nemški poslanec in vem, kako je. Um, vsi uh, bodo rekli, da uh, je preveč eh, obremenitve, preveč upravne obremenitve. Uh, konec tedna sem govoril za mladimi kmetovalci in uh, grobo sem jim predstavil vaš koncept. In številni so dejali, da pod temi pogoji niso pripravljeni delevati sa svojimi dejavnostmi. Bojim se, uh, da uh, smo uh, v, v, izdali že veliko denarja za drugi stebr, naprimer na Bavarskem, in mislim, da ne bomo mogli, si mogli privoščiti več uh, izdatkov na tem področju. Kajti cilj je že določen v prvem stebru. In če je to podprto že v prvem stebru, potem tega ne moremo podpreti v drugem stebru in zato je pred nami še dolga razprava. Uh, Marit Maginez danes ne more biti z nami, podpredsednica, kaj ti uh, eh, udeležila se je podelitve nagrade v Dublinu uh, in to je podelil Kenny. Torej, ona pa bi vam rada postavila tale, uh, pred, tole vprašanje. Uh, kakšen bo uh, vpliv Brexita? Uh, jaz pa um, bom z vprašanji počakal še na nekoliko kasneje. Euh, Hvala lepa, gospod komisar. Vaš predlog ni ambiciozen, tudi ni realističen in ni uravnotežen. Ne, tudi uh, ne upoštevate dovolj sprememb na svetu. Uh, Dejali ste, eh, da eh, so podlaga konstantne cene, ampak vi morate pogledati, kaj se dogaja v svetu in to vključiti v svoj predlog. Dejali ste, da ste predvideli zelo prožen eh, okvir, tako da se bodo države lahko hitro zedinile, ampak nič niso tukaj omenjene stvari, kot je naprimer eh, razvezava eh, pomoči in pa eh, kmetijstvo v globaliziranem svetu. In to mora biti najmanjši skupni imenovalec. Parlament po Lizbonski pogodbi ima pravico do besede. Torej, parlament tukaj do sedaj ni imel veliko besede. Omenili ste še eh, sisteme upravljanja s tveganjem, s krizami. To je pomemben eh, sistem, ki ga tudi uspešno eh, izkoriščate. Tržna politika nam ne omogoča več, da podpremo javno dobro. In to je problem. In o tem v vašem predlogu ne zasledimo skoraj da ničesar in kako bomo intervenirali pri tržnih krizah vse to lahko prihaja, torej odgovor lahko dobimo samo na evropski ravni. In zato bi rad povedal, da moramo ukrepati proti ponovni nacionalizaciji eh, skupne, torej kmetijske politike. Hvala lepa. Um, torej, kmetijstvo je, kot vemo, industrija, kjer ko že misliš, da gre vse v redu, se nenadoma nekaj zgodi. In to potem povzroča probleme kmetovalcem. In to se je dogajalo v zadnjih letih vedno znova. Torej, ničesar ne moremo jamčiti, nihče ne more predvedeti, kaj se bo zgodilo. Eh, tukaj je zapisano, da, eh, bodo, da je tukaj dovolj prožnosti za kmetovalce, da se bodo soočili z izzivi prihodnosti. Zanima me, kako bo eh, videti koordinacija med državami članicami in komisijo kajti ne želim nove pošasti upravne obremenitve, tako da bodo morali kmetovalci upravičevati, kaj počnejo. In želim si e, slišati kaj več o tem, kaj, zakaj so pristojne države članice in zakaj je pristojna Evropska komisija. Torej, končni rezultat mora biti ta, da bo nekdo še naprej želel ostati kmetovalec. Zato si prizadevamo. Kaj ljudje dosti krat pozabijo, ko je govora o proračunu? Ko smo reformirali skupno kmetijsko politiko, ehm, zadeve niso bile povezane z indeksom. Torej, kmetovalcem so rezali sredstva vsako leto in tega ni nihče nikoli omenjal. Ta denar so uh, zaslužili govedorejci, ovčjerejci, izvorno. Ampak danes ni na voljo nič za nis in to bo izginilo zaradi ukrepanja Evropske komisije, um, eh, zaradi tega, ker sprejema Evropska komisija trgovinske sporazume za Mirkosurje. Hvala lepa. Ja, sedaj govorimo o liberalizmu. Eh, gospod Andrej je o tem spregovoril. Torej. No, eh, naj povem, da so to, za to ehm, pristojni tudi drugi eh, komisarji. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste danes z nami. Hvala lepa, da ste eh, pripravljeni za nadaljno razpravo, če bomo imeli še nadaljno vprašanje. Seveda je proračun zame pomemben in kaj se bo zgodilo, če ne bomo pravočasno ehm, pri koncu in če ne bomo dobili proračuna ali lahko računamo sa prehodnim obdobjem ali pa eh, morajo kmetovalci računati z nižjimi sredstvi, če ne bomo uvedli pravočasno proračuna. Potem ste omenili tudi strateške načrte. Eh, omenili ste tudi delovno skupino, ki bi podprla države članice. Mislim, da to nujno potrebujemo. Ali eh, boste predlagali kakšne konkretne ukrepe, ki naj bi se potem izvajali, ali eh, lahko podate nekaj več informacij o tem, kakšni naj bi bili ti strateški načrti? Potem ste omenili tudi poenostavitve. Ampak vi zahtevate eh, poročila o smotrnosti, torej letna poročila. Ne vem, kako to sodi skupaj da bi ob koncu imeli poenostavitev za kmetovalce. Potem pogojevanje, v zvezi s tem bi postavila še eno vprašanje. Eh, sedaj eh, morajo državice vzpostaviti, ali morajo sedaj države članice vzpostaviti tudi svetovanje, kajti v številnih državah svetovanja nimamo več. Potem capping, eh, zgornje meje, pragovi, v zvezi s tem imamo seveda določene skrbi, kako bomo preprečili, da bi prišlo do eh, razcepitve obratov, eh, kajti eh, to nas, s tem se ukvarjamo, to nas skrbi. Napoved, po mojem mnenju, ni tako negativna, to zajema tudi priložnosti. Priložnosti moramo izkoristiti in vsi moramo, si moramo prizadevati za to, da bomo dobili dober rezultat za naše kmetovalce in za majhne in srednje velike podjetja. Gospod Kartje. Kalki. Hvala lepa, gospod predsedujoči, vsak komisar za eh, SKPI. Eh, je zaznamovan s sledečim, torej manj mladih kmetovalcev, eh, večje neenakosti, manj denarja in pogosto slišimo tukaj, da 80 odstotkov eh, plačil dobi 20 odstotkov najbogatejših eh, kmetovalcev. Ed, vemo, da je edini način, kako bi lahko primerno rešili ta problem, da postavimo zgorno um, eh, mejo pri plačilih, ki se lahko prejmejo. Potem vedno znova dobimo odgovore, da bo komisija predlagala 60 tisoč evrov uh, uh, meje pri plačilih. Ampak tu so številne vrzeli. Torej, danes ste dejali, da, eh, da je prioriteta tudi znižanje upravne obremenitve. Jaz pa bi dejal, da je vaša prioriteta spet eh, velika korporacija velikih kmetovalcev. In potem, kar se tiče mladih kmetovalcev, mislim, da je to izredno pomembno, kajti mi si želimo prihodnost evropskega eh, kmetijstva. Toda uh, eh, za nje se položaj ni izboljšal. Večkrat ste omenili tudi poenostavitev, to, ta beseda se vedno znova pojavlja, ni govora brez te besede. Če res želite uh, Eh, to urediti. Naj vam povem, da imamo opredelitev za eh, upravičeno eh, površino. Zakaj nimamo takšnega ukrepa? Da bi imeli enako plačilo za hektar preko meja. Kajti Velika veliče, večina kmetovalcev bi bila potem v boljšem položaju in eh, podeželje bi potem eh, dobilo ekonomski stimulus in edini, ki so proti, so veliki korporativni interesi, eh, ki so deližni največ denarja. Hvala lepa, gospod komisar. Politika je stara, ampak v novi embalaži okolje trpi zaradi te skupne kmetijske politike, izgubljamo na sto eh, tisoče kmetova, kmetovalcev, eh, zaposleni trpijo zaradi eh, te politike in rezultat vaše komisije je ta, da bomo nadaljevali po starem. 80 odstotkov plačil gre v prvi stebr in naj ostane pri starem. In kaj ste rekli glede greeninga? Da, treba ga je odpraviti ampak uh, uvedli bomo nove uh, uh, okoljske ukrepe. Ampak kateri so ti novi okoljski ukrepi, kakšni pa ne bodo? Ali res mislite, da bodo um, nacionalni načrti vsebovali ambiciozno okoljsko politiko? Uh, Greening smo izboljšali pri pretekli reformi in države so rekle, da je to povezano z preveč pogoji. In prav te države naj bi sedaj uvajale okoljsko politiko Potem eh, pravite, da se je treba um, izpostaviti svetovni kmetijski ehm, trgovini. To je smešno. Mi ne moremo odpreti trgov in potem naj Evropa še ceneje proizvaja. To sploh ne spada, ne paše k okoljski politiki. In najbolj me je zijo nižanja v drugem stebro. Povejte nam resnico. 25 eh, odstotkov, ne 15 na ta način učenjujete okoljske ukrepe, ki jih potrebujemo na številnih področjih. Potem govorite o zgornji meji. Ampak do tega ne bo prišlo, kajti vsaj pet držav bo proti. To je sama retorika. Umaknite svoj predlog, to bi bilo najbolje. Eh, predstavite nam nov predlog in naučite se kaj iz politike, ki je posem spodletela in ne nadaljujte s tem, kar ste počeli do sedaj, kajti to nam nič ne koristi. Torej, pridite k nam čez nekaj tednov in predlagate nekaj novega. To bi bil najboljši predlog. Vice že dopisuje pa poslovi humor. Hvala lepa. Torej, uh, Vide, vidim, da ste uh, uporabili tudi humor. Gospod Agnew, torej, dobili smo nove predloge. Katere, um, uh, uh, katere toplogredne pline naj bi znižali kmetovalci in kako bi merili ta znižanja? Krava uh, Daisy, naprimer, kako bomo izmerili, da je izpuščala manj plinov kot v preteklem letu? Uh, Tukaj prihaja do nasproti, kajti komisija si želi višji pridelek, torej in kako bomo merili rezultate izide, kako bomo izboljšali podnebje, podnebje? In če se bo podnebje poslabšalo, eh, za, kako bomo izmerili, kakšen delež, eh, te, za, kakšen delež so prispevali, naprimer, tokovi oceana, potem luna ali pa eh, izpusti toplogrednih plinov. In kmetovalci na to sploh ne morejo vplivati. Torej, res potrebujemo rokovnik za kmetovalce, kako naj izboljšajo svetovno vreme. Kajti lahko bi celo kršili zakone, kajti eh, ni eh, načina, kako bi jim lahko, povedali, kako bi jim lahko zapovedali, da naj ubogajo, da naj spoštujajo te zakone. Gospod Vozo. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. kmet naj bi bil v središču uh, skupne kmetijske politike. In kmetovalec je srce eh, in pljuča in tla. Morali bi biti previdni eh, pri prenosu sredstev, omenjam člen 90 pri direktnih um, uh, plačilih in uh, tudi eh, pri uh, EKSRP-ju je treba to upoštevati. Kmetovalci želijo dostojno živeti od uh, svojega dela. Potem so tu še novi okoljski pogoji iz 23. člena, ali lahko res zagotovimo uh, to, da se dobiček kmetovalcev ne bo enostavno uh, stopil. Potem ekologizacija uh, SKP-ja. Uh, Eh, tukaj si enostavno, tukaj se samo slepimo. Eh, tukaj ustvarjamo vedno več birokracije, vedno manj eh, imamo kmetovalcev. Ti dobesedno izumirajo. In potem 68. člen, tudi to naj omenim. Torej, to področje je v pristojnosti držav članic. Imamo sicer Schengen in eh, e, e, e, evropskega demosa ni, ampak tla so še vedno v pristojnosti držav članic. In zato se mi zdi zaskrbljujoče, da Evropska unija prepoveduje državam nakupe zemlišč. In to se mi zdi, da gre zelo daleč, eh, kaj ti holdingi nimajo nobenega interesa za kmetovanje in za zemljo. Gospod komisar. Moji eh, prijatelji, kmetovalci ne bodo navdušeni na tem predlogom. Tako, sedaj so eh, dobili besedo koordinatorji, sedaj pa uh, dobi besedo komisar za odgovore. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nov model izvrševanja, uraja eh, razmerje med državami članicami in Evropsko komisijo. Leta 2013 eh, pa smo urejali razmerje med Evropsko komisijo in kmetovalci. In vsi kriteriji in vsi, vse to je odločala Evropska unija. Imeli smo eh, deljen, deljeno izvajanje. Mi pa uvajamo sedaj strateške načrte in ne bomo imeli pristopa, ki bi veljal za vse države članice, bo, se bodo lahko prilagajale svojim lokalnim pogojem, kako bodo dosegle devet poglavitnih ciljev SKP-ja, ki so določeni na ravni Evropske unije in ki jih mora odobriti celotna uh, Evropska komisija, ne samo um, komisar za eh, kmetijstvo. Torej, komisija bo pregledovala, ali so izpolnjeni vsi pogoji. Torej, to je poglavitna sprememba. Evropska unija ne bo eh, predpisovala razdal med eh, drevesi. To o tem bodo odločale države članice in tudi cilje si bodo zastavljale države članice. Torej, to sem želel posebej povdariti. Torej, ne, ne razumem, kako bi lahko prišlo do več upravne obremenitve. Kaj ti Vse tisto, kar se je do sedaj podvajalo, smo odstranili. Torej, prišlo je do korenite spremembe, do korenitega znižanja um, števila predpisev, ki jih morajo kmetovalci upoštevati. In gospod Des, mladi kmetovalci so vključeni v devet poglavitnih ciljev in to se je zgodilo prvikrat. Torej, države so morda uvedle dobre davčne ukrepe na tem področju in to se bo sedaj upoštevalo in Evropska unija bo podala dodano dodatno vrednost. V tem smislu, da bomo imeli dober načrt in ki ga bomo še izboljšali uh, za uh, uh, mlade kmetovalce. Kaj je samo šest odstotkov kmetovalcev je uh, mladih. V poročilu uh, Dorfman so številni predlogi. Eh, torej predlogov je 187 predlogov. Eh, lahko se strinjamo sa 175, vsi ostali pa se nanašajo na denar. Eh, denar je seveda za kmetovalce pomemben. Ampak mi smo Eh, pač izdelali najboljši možen predlog. Sedaj pa je v rokah eh, razprave o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ampak 175 od 187 je po mojem mnenju dober rezultat. Prebral sem si eh, dokument SD, gospod Andrew. To je dober politični dokument. Govorite o deregulaciji in To je del predlogov, ki ste jih že predstavili, potem um, eh, tržna usmeritev in tako naprej. Če želite to spremeniti, lahko predložite predloge sprememb. Torej, lahko ukrepamo. Se strinjam z vami in to ste tudi opredelili v svojem dokumentu. In zato je sedaj eh, obvezno, eh, da imamo orodje za obvladovanje tveganja, Eh, potem eh, proizvodne organizacije, potem eh, to, da se kmetovalci lahko pogajajo, potem, da imamo sedaj tržno preglednost. Torej, predlogi o obvladovanju krize so tu, potem obvladovanje tveganja je tudi zajeto. Torej, vse to, kar vam povzroča skrbi, je pravzaprav vključeno v predloge. Gospod Nikolson. Torej, omenil sem ta eh, prehod eh, od eh, spoštovanja predpisev k smotrnosti. Mi moramo seveda zagotoviti to, da odpravimo pretiravanje držav članic pri sprejemanju predpisov, kar se sedaj dogaja. Veste, da plačila kmetovacov niso bila nikoli, nikoli indeksirana v vašem času. Zato da Torej, um, vprašanje je, koliko bodo kmetovalci dobili leta 2022 v primerjavi z letom 2020. Torej, to je vprašanje. Torej, kmetovalci želijo preverjati to, kar so dobili na letni uh, ravni. Uh, Aha. Kako romantično. Vedno postane romantično, ko govorimo o denarju. Dobro, gospod predsedojoče. Potem je tukaj tudi določba v predlogu, da bi imeli bolj sektorski pristop. E, torej, da bi se ukvarjali naprimer z e, govejim sektorjem in tako naprej, ki se znajde v težavah. V predlogu je sedaj zapisano, da bi obrali sektorski pristop do vprašanj. In tudi to sem želel uh, eh, povdariti. Kajti včasih se sektori znajdejo pod pritiskom. Denar je zelo pomemben in zato moramo ponuditi določeno eh, predvidljiv, možnost predvidevanja eh, našim kmetovalcem. E, torej, pogaja, e, potekalo so pogajanja med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo in govor je bilo o tem, kaj moramo storiti, da se bodo programi še naprej financirali. E, vem, da se odbor za proračun sedaj ukvarja s tem in mi moramo zagotoviti kontinuiteto plačil. Torej, konec marca naj bi prišlo do 12 milijarde vrzeli. In ta problem je treba rešiti, kajti jaz želim gotovost in predvedljivost za naše kmetovalce. Dali vam bomo veliko več informacij, ko eh, se bodo začeli eh, strateški načrti. Eh, potem smotrnost ste omenili. Imamo pravzaprav poročila držav članic v zvezi z rezultati. Ta hip imamo 200 kazalnikov, kazalnikov za države članice. In sedaj je treba to število znižati, zadevo je treba racionalizirati. Potem uh, svetovanje bo obvezno. Vsaka država bo morala dokazati, da nudi svetovanje. In uh, zgornja meja, to je eh, večje vprašanje za nekatere države kot za druge. Uh, v določbah je zapisano, kako se bo to dogajalo. Države članice se lahko odločijo, ali želijo 60 tisoč ali 100 tisoč. Ta hip je v številnih državah 150 tisoč eh, na prostovoljni eh, podlagi. Torej, o tem se lahko vi odločite. Se pa zauzemam za pravično porazdelitev plačil in upam, da smo to tudi dosegli. Eh, potem načelo 80-20. To pravzaprav ni res. Ampak države članice uh, se morajo odločiti, ali želijo uh, biti upravičene ali ne. Torej, v nekaterih eh, državah že imajo sistem uh, SAPS, torej scheme enotnega plačila na površino. In uh, pravzaprav, uh, eh, bo, če boste kdaj na vladi, v kakršni koli koaliciji, boste lahko na tem ustrajali. Potem mladi kmetovalci, kot sem že omenil prej, bodo prvikrat vključeni, vključeni v specifični cilj. In mislim, da res počnemo nekaj dobrega za njih. Potem sem predstavil nekaj ukrepov poenostavitve. 5000 eh, kmetovalcev na Irskem uh, sedaj koristi uh, preverjanja uh, in seveda bi lahko storili še več. Pomembno je, kako bomo to izvajali in pomembno je, da preprečimo zakonodajno pretiravanje držav članic. In ko bodo države predstavile načrte, jih bomo natančno pregledali in res bomo poskušali zagotoviti poenostavitve za kmetovalce, ne samo za upravo. Gospod Hausling, spet vam moram ponoviti, niste si prebrali dokumentov. Kajti, če bi si prebrali, potem bi videli to zeleno arhitekturo, ki je tu omenjala. Ni mi treba, da vam vse razlagam. Torej, prosim, preberite si dokument. To, kar je zapisano v dokumentu, je zelo ambiciozno. Eh, torej, 20 odstotni mainstreaming ehm, za zelene ukrepe bo znašal pri hodnosti 40 odstotkov. Eh, dobili smo poročino računskega sodišča o greeningu. In, ampak to do sedaj ni delovalo, to so dajali kmetovalci, kajti bilo je preveč eh, zapleteno. Sedaj imamo ekoscheme v stabro 1, imamo pogojevanje, to je podlaga. In potem ambicija. Torej, eh, ljudje želijo več denarja iz drugega stobra, potem je to možno, ampak eh, na, zato se zahteva više raven ambicioznosti. Ne, ne, pre, ne, bom prinesel, ne bom predložil novega predloga. Eh, vi si pogledajte tega. Potem gospod Agnu, kot sem dajal prej, Eh, torej, poglavitna eh, sprememba zadeva države članice, ne kmetovalce. Imamo veliko obstoječe zakonodaje, ki jo morajo države članice že eh, upoštevati. Dobar primer je nizozemska. Nizozemska ima 160 tisoč krav. Zato, oziroma te, te krave so povezane z vprašanjem izpustov. In to jim ni bilo všeč. Torej, države članice bodo morale zastaviti cilje, ki jih bodo morale dosegati v prihodnosti. Gospod Wazon. Torej, tu imamo okoljsko, socialno politiko. E, torej, imamo tri poglavitne politične cilje in kmetje morajo biti plačani in seveda je treba podpreti tudi podeželsko skupnost, kar se tiče infrastrukture. Zelo bi bil vesel in zelo zadovoljen, če bi uh, eh, SKP uh, eh, imel, ve, imela več denarja. In predstavil sem vam kontekst tega novega predloga. Ampak to, kaj gre za pogajanja in države, kot eh, je naprimer Francija, so dejale, da ne želijo nobenih eh, stroškov v zvezi s SKP-jem. In uh, upam, da se vsi strinjamo v zvezi s tem. No, toliko z moje strani za zdaj. Etap, dva kom, dva Hvala lepa. Sedaj pa drugi krog, vendar prej še dva komentarja. Če prepustimo določeno pristojnost državam, potem to ne pomeni, da opuščamo kmetijsko politiko. To samo pomeni, da država dobi določene pristojnosti. To je prvo. Druga stvar, kar se tiče mladih kmetov. Države članice imajo tukaj pomembno vlogo, torej prodaja kmetijskih zemlišč, obdavčitev in tako naprej. Torej, tu je treba to temo razsvetliti malce bolj na široko. Kot odgovor gospodu Matu, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Na kanarskih otokih smo zelo zaskrbljeni. Gospod Juncker je na regionalnem vrhu rekel, oziroma na vrhu obrobnih regij, povedal, da ne bomo številk korigirali navzdolj. To je povedal tudi prejšnji mesec v parlamentu. Sprejeta je bila resolucija, kjer je šlo za povečanje programov za določene programe do leta 2027. Zdaj pa je komisija predlagala, da bi se proračun za programe posej zmanjšalo. In če bo to potrjeno, bo to imelo dramatične posledice za naše kmete in naše kmetijstvo in za okolje. To pomeni, da 349 člen pogodbe ne bo izpolnjen. Poleg tega pa se predlaga, da naj bi se sofinanciranje za razvoj podeželja tudi zmanjšalo iz 85 na 80 odstotkov. Gospod komisar, tega ne moremo sprejeti. Za obrobne regije, zahtevam, da upoštevate besede gospoda Junkerja. 25 milijonov evrov za SKP na splošno ni veliko, za obrobne regije pa je to vse vprašanje preživetja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospode Castro. Hvala. V eni minuti naj izpostavim samo dve stvari. Prva je proračun. Um, imamo šest eh, ministrov za kmet svetovanje, ki so se zauzeli za uh, proračun SKP-ja. 18. junija na naslednjem svetu upam, da se bo njihovo število povečalo in mi kot komisija v tem odboru oziroma odbor v tem parlamentu lahko nekaj naredimo, da izboljšamo pogoje, kot smo že večkrat tukaj rekli. To ni pošteno, da uh, eh, kmet svetovalci plačujejo za izstop britanskih državljanov, ki so se sicer legitimno odločili. Moram reči, da eh, ne razpravljamo o zelo o dobrih novicah, ki nam jih je danes prinesel komisar. Fleksibilnost nam je všeč, mali kmetovalci so nam všeč, ukrepi eh, za upravljanje, ki so močnejši, so nam všeč. Tukaj so dobre eh, elementi, ampak gre za ta zasnovo, ki omogoča državam članicam, da nekaj naredijo, potem pa so te tiste, ki ustvarjajo več birokracije in ne manj birokracije. Uh, mislim, da smo med njimi. Sí, gracias desde luego, eh, gracias a todos y al comisario en particular, pero... Hvala lepa vsem, hvala komisarju. Rada bi povedala, da se strinjam s kolegom De Castrom in strinjam se tudi s tem, kar je povedal kolega Des. Kaj ti s tem predlogom ne bomo zmanjšali administrativnega bremena, ne bomo odpravili birokracije, ravno obratno. Stvarili bomo tudi neko pravno negotovnost, go, eh, pravno negotovost s temi cilji. Komisar pravi, da gre za to, da se usmerjamo po trgu, da so za to potrebni instrumenti. Meni je bolj všeč predlog tega parlamenta, naprimer eh, v zvezi z vzrejo ovc in kos. In to smo že zahtevali v poročilu na lastno pobudo. Nekaj pa me zanima tudi o živinoreji na otokih, kajti to so tudi problemi, to niso obrobne regije, so pa regije, ki imajo precejšne težave. Več bi si želela slišati tudi o mladih kmetih. Res nismo slišali nič novega. Torej smo pred veliko izv... izzivom. Gospod Havliš. Hvala lepa, gospod komisar. Večkrat ste nas opozorili, da ne bo prišlo do renacionalizacije, temveč da ste oblikovali skupne cilje, ki veljajo za vse v enaki meri. Če pa si pogledam te cilje, pa so cilji zelo različne, deloma si tudi nasprotujejo. In Če bodo sedaj države lahko tukaj izbirale češnje in bodo rekli, konkurenčnost mi je pomembnejša kot pa varstvo okolja ali podnebja, potem bomo tukaj zašli v spiralo navzdolj. Tudi merila oziroma kazalniki, ki jih določate, so zelo šipki in nimamo neke jasne slike. In sedaj naj države naredijo strateške eh, načrte, na vsaka država bo to drugače ponderirala. Izzivi za naše kmetije pa so isti. To je podnebje. Eh, to je okolje, to so tržna nihanja. Potrebujemo čisto drugačne usmeritve. Ves predlog se mi ne zdi dobro izhodišče, kot ste vi to rekli v vodoma. Mislim, da je to zamujena priložnost za to, da bi skoristili denar za prenovo kmetijstva. Lahko ponovim to, kar je povedal gospod Hojsling. Umaknite predlog in se soočite z izzivi. Gospod Toma, hvala lepa predsedujoči, spoštovani komisar, v uvodu ste rekli, da kmetje zelo so odvisni od finančnih podpor. Eh, precejšen delež prihaja neposredno iz Brusla, ampak to me je kar presenetilo, bistvo šokiralo. To ni zdravo, to moramo preprečiti. In mislim, da odgovor ni, da povečamo neposredna plačila. Ne, povečati moramo dohodek, ki ga kmet dobi na trgu. Zato me veseli, da ste predlagali, da se bolj usmerjamo usmerjamo po trgu in da se tudi poveča konkurenčnost celotnega sektorja. Nasplošno mi je všeč vas predlog, ki je bolj prikrojen in se sooča z izzivi, s katerimi bo kmet soočen v prihodnosti. Tako bo bolj konkurenčen eh, in hkrati pa se zagotavlja tudi eh, neka trajnost, tako da ne bojo kmetje samo odvisni od podpori. Imam pa neko vprašanje. Pogosto se uporablja argument, da moramo kmete finančno podpreti tudi zato, ker so ukrepi eh, bolj strogi od konkurentnih držav. Ampak v čemu je ta razlika med metodami, ki jih uporabljamo tukaj v primerjavi s tretjimi državami? Imate kakšne podatke o tem in kako visoka je ta razlika? Hvala.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 proračunski situaciji je politika dobra. Šok je velik za kmete in za tiste, ki odločajo. To smo tudi mi, kajti pričakovanja so velika. In to je pogosto težko izpolniti tukaj v Bruslu. Za nami naj, so najhujša tri leta, kar se tiče pridelka in dohodka kmetov. Vaš predlog, torej predlog komisije, pa predvideva le, da se zmanjša podpora in da se povečajo plačila za druge cilje na mesto za podporo dohodku. Seveda pa tu nikam, nimamo neke čarobne formule, zato je tudi vaš predlog tako kritiziran. Uč, ocena posledic eh, ne upošteva znižanja finančne podpore in tudi ne vplivov prostotrgovinskih sporozumov, o katerih se trenutno pogajate. Eh, upoštevajo le proračunske spremembe. Kmetje od nas pričakujejo primerne odgovore, ki bodo upoštevali tudi izzive, pred katerimi stojijo. In pri tej reformi pa so tudi rezi. Po tem šoku je treba razmisliti, in tudi dobro pedagoško delo boste morali opraviti, zato da boste lahko pojasnili, da predlog, o katerih je glasoval parlament, dejansko res so uh, vključeni v, vaš, v, naš, v parlament, ki ga je sprejel parlament. Hvala, mislim, da za, e, pozabljamo, da. Cela komisija sprejema proračun, ne samo komisar za kmetijstvo, morda bi se morali tudi na njo obrniti s temi pripombami. Uh, pa tudi na um, šefe vlad in držav. Kaj ti oni so konec koncev tisti, ki odločajo o e, proračunu? Gospod Valc, hvala lepa, gospod komisar. Res je tako, kmetje večji del dohodka prejemamo preko subvencije, ampak verjemite mi, da bi raje pošteno dobili plačano delo, ki ga opravljamo z našim pridelavo žiljiv. Če pa že moramo prejeti subvencije, pa moramo tudi vedno znova pojasniti družbi, zakaj to dobivamo. Oni od nas pričakujejo okolju prijazno proizvodno, zdrava živila in zato bi morale biti subvencije bolj usmerjene v to. Drugo, jaz sem biokmet, izpolnjujem vse cilje za varstvo živali, varstvo okolja, zdravje živali in tako naprej. In to stotstotno. In eh, kje se pa vaš, moja panoga znajde pri vas, razen v neki više, kjer piše, da je ekološko kmetijstvo vrhunec izpolnitve ciljev evropske subvencijske politike. In če res želite uh, podpirati male in velike uh, in srednje velika podjetja, potem določite mejo dve kravi na hektar, kajti potem bi zares nagradili tisti, ki delajo na zemlji, ne pa in bi kaznovali tisti, ki uh, eh, samo za brazilsko sojo in pa za koruzo gojijo prašiče v velikih obratih. Hvala. Merci, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Prezeli ste najpomembnejše točke iz poročila Dorfman z izjemo finančnih poročil. Eh, finančnih sredstev in to je slabo sporočilo za javnost. In tukaj je bila izrečena želja, da mora kmetijstvo ohraniti svoj, svoj proračun. To je povedal tudi odbor za proračun. Torej, podporo tam imate. Dobro je, da se skuša zmanjšati administrativno breme, čeprav pa dvomim, da bo ta poenostavitev res učinkovita. Seveda pa mora to biti prednostna naloga. Torej, na začetku pogajanj spomnili ste tudi na to, da je Francija podprla proračun eh, predhodne SKP. Torej, če potrebujete pomoč, potem povejte eh, vašemu kolegu, ki je pristojen za proračun da v Franciji ne sme potem govoriti, da se tukaj uh, skrivata dva obraza iste medalje, kajti to ne bo potem uh, prispevalo k vaši učinkovitosti. Ampak treba je povedati, da pri SKP ne gre samo za proračunska sredstva, pa gre tudi za usklajenost med politiko v zvezi z prostotrgovinskimi um, sporazumi in pa za tisto politiko, ki je pristojna za varstvo prehrane. Torej, treba je uskladiti SKP in pa prosta trgovin, politiko prostotrgovinskih sporazumov. Nima smisla, eh, če kmetijski obrati uh, grejo v stečaj, če se sprejemajo pogoji, ki niso sprejemljivi. Hvala. Torej, uh, ne moremo zapraviti več veliko časa. Sedaj pa Suana. Hvala lepa za vsa vaša prizadevanja. Jasno je, da pri vašem delu skušate zadovoljiti interes vseh držav članic a še vedno ostaja nekaj odprtih vprašanj, zaradi katerih smo razočarani oziroma bi jih želeli izboljšati. Govorili ste o plačilih kmetom. Sveda se ne strinjam, da bi se denar iz drugega stebra zmanjšal. Ko pa govorimo o denarju, pa me zanima, zakaj ločujemo med posameznimi kmeti v državah članicah. Zakaj francoski kmetje dobijo dvakrat to kot romunski kmetje? Torej, rečeno je bilo, da gre za različne stroške, ampak sedaj so te stroški enaki. Proizvodni stroški v vzhodnih državah so celo višji, kaj ti države niso tako zelo industrializirane. Hvala. Dziękuję panie przewodniczący.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 Zakaj? Torej, naj komisija jasno pove, kakšne so zadeve. Koliko dobijo polski kmetovalci, naprimer? Dejali ste, da bo prišlo do sprememb, ki bodo vplivali na stroške. Ali je komisija izračunala, koliko stane en evro iz evropskih skladov za posamezne države članice, potem dajali ste, da je treba spremeniti zeleno komponento. Ampak ali se ne bojite, da bo uh, prišlo do negativnih posledic tudi kar se tiče podnebja? nekoliko paranoično je vzpostaviti povezavo med kmetijstvom in zaščito podnebja. Razumem, da želi eh, Evropska komisija zaščititi eh, zdrava živila, kajti to seveda vpliva na zdrave živali. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod komisar, da ste prišli za izmenjavo mnen in kaj meni v pristopnem pogodbi z eh, Evropsko unijo so do leta 2020 eh, določili eh, prehodno obdobje, ko se del plačil financira iz ESK-ja, deloma pa iz nacionalnega proračuna. Šele leta 2022 naj bi se to izravnalo. Zato se sprašujem, ali bo Hrvaška edina država, država um, v zgodovini, ki ne bo dobila vseh sredstev, ki so bila določena za kmetijstvo v pristopni pogodbi. In ta uh, znesek uh, vključuje tudi sredstva za uh, čiščenje od min. Uh, Torej, razminiranje. Če je to res, da so se sredstva za podežel, razvoj podeželja zmanjšala za 25 odstotkov, kako bo to vplivalo na. Uh, hrvaške vasi in ostanek mladih na vasi, kajti 46 odstotkov celotnega hrvaškega proračuna je namenjeno ravno razvoju podeželja. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам една теза, един въпрос към вас. Хвала лепа. Комисар Хоган, имам неко теорио, па туди неко прашане. Торе, torej, вемо да se bo proračun zmanjšal, ampak rad bi vam podal predlog. Slišali smo, da naj bi se SKP zmanjšal zaradi migracijskih tokov, torej njegov proračun. Vemo pa, da moramo zaustaviti tok ljudi, ki se iz podeželja selijo v uh, mesta in z SKP to lahko zaustavimo in lahko prekinemo to depopulacijo podeželja. Govoril bi tudi o nečem, kar se pogosto pozablja, to je čebelarstvo, tudi to je zelo pomembno v zvezi z osemenjevanjem. Kaj boste storili v zvezi s tem? Hvala. Sedmi član pokri, člen pokriva uh, indikatorje oziroma kazalnike. Uh, ki uh, morajo pač upoštevati tudi državno zakonodajo. Člen 11 pa potem piše, kaj mora biti upoštevano tudi pri uh, pogojih. To pa je potem obrazloženo v tretji prilogi. In Tudi tu gre za predpisane zahteve ravnanja na podlagi prave. No, ni pa recimo nekega, neke zahteve za uh, ekološka območja in ni prepovedi uporabe pesticide na kakršne koli uh, eh, zemliščih. Vse nas to skrbi, predvsem kaj se tiče ohranjanja uh, biotske raznolikosti in pa osemenjevalcev. Hvala. Oui, merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire, je n'ai pas fait de grandes. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nisem prav veliko študirala, sem kmetica, ampak 408 milijonov do um, naslednjega obdobja in še nekaj številke danes predlagala komisija. Britanski predlog je znašal 28 milijonov evrov In torej, če to odštejem, pridem na 380. Res se mi zdi, da je Brexit danes samo nek alibi za to, da nas prepričate o zmanjšanju, o tem, da pristanemo na znižanje proračuna, ki močno presega samo izpad Brexita. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uvodoma ste po, izpostavili skupnosti eh, Evropske, eh, torej skupne kmetijske politike in ste rekli, da je to tudi zagotovljeno. Če pa pogledamo um, podrobnosti in vidim, da se omejena plačila ostanejo do 27 eh, odstotkov in v nekaterih državah članicah še več in če vidimo, koliko sredstev se lahko tukaj predstavlja iz prvega v drugi stebr, torej iz prvega v drugi, pa tudi iz drugega v prvi stebr, In če vidim na področju drugega stebra, da ste tam določili samo 30 odstotkov minimalnih kvot za okoljsko eh, politiko in če predlagate, da naj bi do 75 odstotkov investicij se financiralo eh, oziroma eh, subvencioniralo strani Evropske unije, se sprašujem, kje pa je tukaj ta skupna točka in ali ne bomo na koncu pristali v neki renacionalizaciji. Gospod Flanagan. Hvala lepa. Pred nekaj leti, če mi je nekdo rekel, da bo nekdo uh, nekaj napovedoval o SKP, ki nikoli ni živo na podeželju, potem bi rekel, to ne bi moglo biti, ampak danes pa je tako. Kaj ti tukaj se trenutno dogaja to, da gre za bančni rob, komisar pa tukaj vozi begunski avto, torej avto za um, beg. Ne morete razporediti nečesar, če se nimate, kajti prav veliko ne bo stalo za prerasporajanje, če se bomo znašli v situaciji, eh, kjer bomo zmanjševali plačila samo na 60 tisoč, če imate kapico na 100 tisoč in če potem upoštevati še stroški za poslovanja, vse skupaj postane brez pomena. Torej, trenutno so ljudje, ki trdijo, da so kmetje, ki delajo in si izplačujejo naprimer 120 tisoč evrov letno, in uh, potem pa bodo padli pod to kapico oziroma bodo lahko hranili, oni se bodo zauzemali za to, da ne bo te kapice in, in tukaj ne bo nobene prerasporeditve, razen če nam bo prišlo do zelo velikih sprememb in res velikih sprememb pri zgornji meji. In tu ne vidim povezave z poročilom gospodom Dorfmanom. Če ohranite trenutno situacijo, kako lahko rečete, da ne boste utemilili na to, kar so ljudje počeli pred 27 leti? Kako boste upravljali plačila, če ne boste se pogovarjali o tem, kar se je zgodilo pred 27 leti. Govoriti, če to počnete, potem ste popolnoma zignorirali to, kar mi govorimo noč in dan. In to sta razlike med obema predlogoma. Zaključil sem. Hvala. Pripombo in vprašanje imam. Čisto na začetku pripomba rada bi odkrito povedala, gospod komisar, da se mi ne zdi prav, da ste na zadnji prišli k nam v parlament med poslanci smo vedno znova razpravljali o tem. Najprej ste šli v vse druge institucije, najprej ste bili pri medijih, sedaj pa prihajate k nam in mislim, da to ni dobra kupčija. Prej ste govorili o tem, da je lepo, da je prišlo toliko poslancev in rekla bi, da zato, ker je uljudnost tukaj bolj razširjena kot v komisiji. Imam pa konkretno vprašanje. Govorite o subvencionirani delovne sile. Eh, gre to za računsko delovno silo ali za dejansko delovno silo? Če gre za dejansko delovno silo, ki bi dejansko potem delali tudi na kmetiji, potem je zame kot socialni demokrati izjemno pomembno, da lahko eh, tukaj pride izključno do eh, subvencije delovne sile, ki bo tudi pravilno socialno zavarovana, ki bo plačala potem tudi. Eh, Davke torej ne, bo, ne sme iti za delovno silo, ki bo tukaj na nekem črnem ali sivem trgu. Seveda so lahko izjeme za družinske člane, to je jasno, o tem se treba pogovoriti, ampak podpora uh, delovne sile strani Evropske unije, to je pa lahko možno samo, če gre za redno delo in redno delovna mesta. Hvala lepa za vse te resne informacije. Odločitev komisije in komisarjev. No, potem pa je tu še neformalni svet, eh, kjer bodo posredovane informacije in v četrtek, pa bo šlo tudi za udeležbo eh, torej poslancev. Gospod Katajne. Kjetos puhajohtaja. Kjetos komisari osa. Gospa Katajne, hvala lepa. Zahvalila bi se komisiji za to predstavitev. Te predlogi so kar precej ambiciozni, vendar pa tukaj prenašajo odgovornost na eh, države članice in to je dobrodošlo. Eh, veseli me tudi, da se bodo plačale kompenzacije o področjih, ki imajo naravne mojitve. Vendar pa pogoji in pa zelena komponenta zahtevata večjo fleksibilnost. Uh, naprimer tudi specifike mm, posameznih pokrajin in pa tudi kratko obdobje rasti določenih pokrajin ni bilo ustrešno upoštevalo. Ne moremo pristati na zmanjšanje financ za uh, podeželje. Kajti ravno področje, ki je najbolj uspešno, je bo sedaj žrtev največjih krajšanj. Zanima me, kakšen je cilj komisije v zvezi z določanjem največjih meja. Torej, veliko kmetov je tukaj investiralo, zato da so tudi povečali produktivnost. In če boste še bolj zmanjšali zgornjo mejo, bo produktivnost še manjša. Kakšno je mnenje komisije v zvezi s tem? Sí, gracias, komisario. Sin duda, eh, lo que genera más duda en su propuesta es la nueva, el nuevo sistema hvala lepa. Največji dvomi v zvezi z vašim uh, predlogom so povezani z strateškimi načrti. Sicer tega ne priznavate, ampak vsekakor lahko pride do renacionalizacije. Proračun ste manjšali za SKP, parlament je proti temu uh, in to velika večina. Upam, da boste lahko tukaj še spremenili marsikaj. Še konkretno vprašanje, zakaj? ste oro, o, uredbo za EKSRP izključili iz tega dokumenta. Kakšen je cilj? Ali ne bo prišlo do neenakega financiranja? Torej tudi pri strukturnih skladih. Tu ne sme priti do neenakosti zaradi različnih meril pri strukturnih uh, skladih. Potem pri novih ciljih, zakaj tukaj ni vključena ženska v kmetijstvu? Ženske so tudi pomembne za politiko podeželja, pa ni omenjena niti z besedico. To je treba še narediti. Pa še ena točka. Če te predloge ne bodo sprejeti, gospod komisar, ali če večletni finančni okvir ne bo sprejet, kaj pa potem, kaj napovedujete? Najlepše hvala, gospod komisar. Novinari niso dobili odgovora glede zmanjševanja proračuna. Ampak eh, zanima me, o kakšnih zneskih sploh govorimo v prvem in drugem stebru. Rekli ste, da ima, bo obstajal nek svetovalni organ za mala in srednja podjetja oziroma kmetovalce. Ampak naprimer v moji državi so zelo jasna in visoka pričakovanja in potrebe, na koncu pa nimamo dovolj finančnih sredstev. Um, ne vem, koliko krav je bilo pred kratkim um, skoraj um, ubitih. Torej, kako mislite, kako bo to vplivalo na nizozemsko? Najlepša hvala. Gospod komisar čisto uh, strateška ugotovitev. Rekli ste, da uh, bo umik um, Združenega kraljestva nastal 12 milijard evrov na leto. Uh, kako bo pa potem uh, postavila um, komisija druge prioritete, ki nas tudi stanejo na milijarde evrov? Kako se bo to povezovalo z evropskimi uh, politikami? In še nekaj je tukaj bilo izpostavljeno. Namreč eh, povezave z eh, neposrednimi plačili v novih državah članicah. Eh, vi govorite pravzaprav o stvari, ki se nanašajo le na fasado. V obdobju let 2021 eh, do 2027, če se ne bo prišlo do dejanskih izravnav plačil, potem bo lahko do, no, bodo lahko nove države članice obtožile komisijo diskriminacije. E, Najlepše hvala, gospod e, komisar. E, za zadovoljivo je, da se zauzemate za večjo konvergenčnost. Po drugi strani pa za nezadovoljstvo mogotavljam, da v balskih državah, v Latviji, bo to predstavljalo 75 odstotkov poprečja. V skladu za našo pristopno pogojo ne bi prišli do evropskega poprečja že leta 2013 v smislu izplačil. To pomeni, da naši kmetovalci ne bodo imeli enakih pogojev za kmetovanje. 23 tisoč eh, kmetovalcev je že podpisalo peticijo, kjer izražajo svojo nezadovoljstvo. Ko govorite o konvergenci, ali to mislite resno ali mislite na praktične, konkretne ukrepe in če je to tako, kdaj pa? kaj ti ne le nekatere, ampak vse države članice morajo imati isto izhodišno in ciljno točko ali linijo. Najlepše hvala, uh, hvala za uh, besedo, gospod predsednik, hvala komisarju. Um, konvergenčni predlog je zelo omejen, ko gre za neposredna plačila ta uh, eh, izravnavanja bi se torej začela uh, oziroma bi se zgodila šele leta 2022 in tukaj je predvidena tudi določena fleksibilnost pri uh, financiranju po posameznih stebrih. Vendar eh, tukaj ne smemo eh, pozabiti na vezana plačila in v celoti se predvideva zmanjšanje. In zadnje vprašanje, ne poznam samih študij, eh, ki bi lahko ehm, to potrdile, ampak gre za konkurenčnost v povezavi z vezanimi plačili. Um, kar se tiče poenostanitve, uh, eh, ne bo prišlo do administrativnega bremena, gospod Orfman. Danke, Hvala, gospod komisar. Torej, nekatere od vaših predlogov so mi všeč, naprimer eh, usmerjenost v trg, pa tudi zelena arhitektura je, ima kar zanimive uh, zasnove, ampak potem moramo res paziti, da ne bomo imeli težave v drugem stebru, zato ker so bili že pogoji določeni v prvem stebru, ampak tukaj se lahko določijo um, detajli. Kar se tiče New Delivery Model, upam, da, ste, da imate prav in da bo dejansko prišlo do zmanjšanja birokracije. Ampak tukaj sem že tako kot neverni Tomaš. Eh, verjamem šele, ko vidim. Kaj ti že za, pri zadnjem poskusu smo začeli s takšnim pristopom, ampak smo eh, popolnoma zabredli. Potem, kar se tiče skladnosti med eh, mojim poročilom in potem, kar ste vi predlagali, mislim, da ste bili zelo dobrodušni, če ste našteli kar 90 odstotkov. Eh, kaj ti te skladnosti v takšni meri jaz nisem videl. Čeprav moram priznati, da pa je marsikaj v vašem poročilu. Saj v prvem stebru bi si zaželel malo več poguma. Tukaj se porazdeli največ denarja in če bo tu na voljo manj denarja, potem je treba razmisliti o tem, kje se ga bo uh, koncentriralo. In te zgornje meje, ki ste ga vi uh, predlagali, to dejansko ni. Eh, in tu bomo morali še kaj popraviti, ampak zato pa smo tukaj in mislim, da bomo to skušali v naslednjih mesecih tudi storiti. Panie pośle Dorfman, nie zachował pan komp- e, równowagi w komplementach. Gospod Dorfman? Dejansko ste manj um, dali komplimentov komisarju, uh, kot pa je on jih dal vam. Dobro, gospod Jar, izvolite. Hvala, gospod komisar. Štiri kratke vprašanje. Eh, zgornja meja. Torej, pogoji v Evropi so tako različni, da neka enotna pravilo povzroča več škoda kot koristi. In če to vprašanje. Uh, ne bi prepustili raj državam članice, se pravi zgornje meje in pa večinah eh, površin. Potem drugo vprašanje. Kako bodo izgledale, eh, bo izgledala smotrnost v drugem stebru? Potem tretje vprašanje. Pogrešam tudi neko osnovno premijo, ki smo jo imeli. Prej smo imeli osnovno premijo, pa potem zeleno komponento. Ali ta osnovna premija še obstaja? Sem jo samo spregledal in potem še četrto vprašanje zmanjšanje birokracije pri kmetu. Tudi malce polemično lahko rečem, morda bi morali zmanjšati uh, število, tukaj določiti najviše mejo um, uradnikov. Uh, tu je treba na, kaj popraviti. Torej, odprava eh, birokratizacije. Uh,

Res cenimo eh, vaše napore, gospod eh, komisar, in napore komisije, vendar eh, nismo zadovoljni. Konvergence si želimo hitreje in to na ustrezni ravni za nove države. Če pa govorite o zgornjih mejah ali kapicah, morate upoštevati tudi kmetovalce, ki imajo ogromne kmetije, več kot 3000 jih je podjetje na, eh, v Romuniji. Seveda je treba podpreti tudi manjše in srednje velike eh, kmetije, ker sicer ne bodo zdržali na trgu, ampak tudi na druge ne smemo pozabiti. Odkar sem postal eh, član Evropskega parlamenta, se stalno go, pogovarjamo o fleksibilnosti, odprožnosti in za prožnost za države članice eh, menim, da naj bi to prineslo zmanjšanje administrativnih pravil oziroma omejito, vendar si želim število pravil, ki bodo standardne za vse države članice. Gospa Ribeiro. Spoštovani eh, komisar, zelo sem um, zaskrbljena zaradi možne izgube neodvisnosti pri podpornem eh, načrtu. To je skoraj lahko eh, trajanski kon. Ta pozaj program je nekaj, kar mora obdržati svojo. O, o, avtonomnost in eh, tudi nespremljiva je to kaznovanje eh, najbolj oddaljenih regij. 4 odstotno zmanjšanje eh, pozaj programa je v nasprotju za našo odločitvijo v Evropskem parlamentu in razen tega je predsednik Juncker nam zagotovil, da se to ne bo zgodilo. To pa pomeni zmanjševanje možnosti za razvoj in seveda tudi 30 odstotno sofinanciranje mnoge države države tega niso dosegle. Videli smo, kako se nacionalizira SKP, eh, kako eh, kmetovalci eh, plačujejo za Brexit in kako nastajajo krize na trgu. Enostavno ne izpolnjujemo njihovih potreb, jih ne zadovoljujemo. Gospod komisar, česar ne razumem je, zakaj se poda predlog, ki ne izhaja iz tega, kaj je pravilno in kaj je potrebno, temveč da se že pri predlogu sam sebe kastriraš in da odaš različne uh, pojasnila, zakaj nečesa ne moreš predlagati, nekaj, kar se ti zdi prav in pa potrebno, zato da bi dosegel cilje. Zato se sprašujem kot drugo, ali imate za posamezna področja v drugem stebru tudi pri, torej pri vprašanju zmanjšanja birokracije, ali ste tudi naredili oce, študi, oceno posledic, zato da bi videli, kaj to v stvarnosti pomeni. In tretje vprašanje, kakšna prehodne eh, obdobja predvidevate? Pa posel Braman. Gospod Braman. Um, Komisar, omenili ste, da Brusel ne bo eh, več eh, določal število dreves na kmetijski zemlji in da ne bo to vplivalo na upravičenost do uh, ukrepov za razvoj podežele in neposrednih podlačil. Um, ehm, zato se sicer to zdi, da je to napredek, vendar pa. Uh, ne vem, kako se bo to povezovalo z dejanskim stanjem, eh, kaj ti vprašanje je, kako bo ta eh, zemlja, kjer bodo drevesa obravnavana. Ali lahko bolj natančno in jasno poveste, da je eh, več dreves na. Z, kmetovalski zemlji dobrodošlih eh, in da to ne bo vplivalo na plačila, tako da bodo lahko eh, kmetovalci izboljšali podnebje, eh, omogočili večjo bioraznolikost in vzpostavili boljše pogoje. Najprej pet dobrih stvari, ki jih vidim. Prvič, da imamo zgornjo mejo pri plačilih in da se tudi to izvede. Drugič, da je pozitiven odnos do mladih kmetov, tretjič spodbuda povezovanja kmetov, eh, eh, organizacije proizvajalcev, četrtič aktivna politika boju proti klimatskim spremembam in petič pametne vasi, ki najdejo mesto v tem poročilu. Dileme tri, ki so mi zelo velike pri vsem tem, je pa to, kako bomo z zmanjšanim obsegom denarja tako v programu razvoja podeželja, zelo velikem zmanjšanju, še večjem v kohezijskem skladu, ki tudi je namenjen temu, da odpravljamo te posledice eh, razvitosti podeželja, kako bomo z manj denarja to naredili. Naslednjič, ali ne bodo eh, strateški načrti, ki bodo države morale prepraviti na nek način, nek problem oziroma bojazen, da bo zelo težko z, eh, kontinuiteto plačil zagotoviti. In eh, eh tretjič, ali ne bo preveliko breme sedaj držav članic za to konfiguracijo ozelenitev in da bi tudi tu lahko prišlo do neenakosti znotraj evropske unije Monsieur le Commissaire, les coupes prévues dans le premier pilier et la... Gospod komisar, uh, ukrepi v prvem eh, stebru in drastično zmanjševanje sredstev v drugem stebru nas do, pripelja do našega načelnega stališča. Torej, komisija bo dejansko izkoristila ta sredstva v druge namene, naprimer za migracije. 614 eh, milijonov izgube za Franco, Francijo vsako leto je pravzaprav prava čistka in eh, veliko velike uh, eh, vele sile po svetu se obnašajo protekcionistično, ko gre za kmetijstvo. Uh, eh, pan Bill ni prinesel uh, grdi Trump, ampak dober Obama. In isto časno v Evropski uniji uh, se marsikaj izgublja in propada v kmetijstvu. Moramo uh, jasno povedati, da se moramo vrniti na vezana plačila in še posebej na uh, posebne značilnosti posameznih uh, kmetijskih sektorjev. Če bomo tako pogumni, bomo stabilizirali število kmetovalcev. Uh, to pa, kar pa vi sedaj predlagate, da je državam članicam, da izgubimo izvajajo svoje strateške načrte in jih pripravljajo. Zakaj ne? Ampak eh, zakaj se pa eh, ne eh, skrbi za njihove posebnosti kot države članice? Hvala lepa. Uh, naj uh, rečem, da sem zelo um, skeptičen, ko gre za izvajanje tega predloga. Imamo uh, tukaj neko skupno kmetijsko politike. Pravite, da se bo uh, komisija ukvarjala z določanjem ciljev, države članice pa bodo fleksibilno odločale o pravilih, o podrobnostih. Uh, tukaj so pa lahko uh, pojavijo pravila, ki so popolnoma različna različna in vodijo navzdol eh, pri konkurenci. Eh, prišlo bo do neenakosti in eh, prišlo bo do nelojalne konkurence. Zaradi, če že govorimo o, o prožnosti, to je odlično, ampak pri tem morajo veljati enaka pravila. Imamo dinamike, ki so skupne in govorimo o skupni kmetijski politiki. Pani posel Dodos. Suspa Dodos. Thank you. Hvala lepa. Gospod komisar, 75 odstotkov uh, severno, um, iz severne irske kmetijskih proizvodov gre na irsko in v Veliko Britanijo. In velik odstotek se uh, po, proda na notranjem trgu Velike Britanije. Na ta način eh, bomo z vašo politiko uničili gospodarstvo na severnem eh, Irskem zaradi novih kontrol. Eh, le, ta teden eh, je v našem uradnem eh, listu in mislim, da to morate brati dobro čtivo. Eh, kritizirala. Eh, vlada zaradi pogajanj. Irski eh, kmetovalci so eh, v vicah. Eh, lahko diverzificiramo, kolikor hočemo, ampak dejstvo je, da ne moremo polovico svojega trga, torej velike predanje, zamenjati eh, pri vseh <clears throat> izdelkih z novimi trgi. Pa, eh, tudi na uh, mednarodnih trgih se znižujejo cene za uh, eh, ajerske in evropske kmetovalce. Uh, govorite o financiranju in vplivu uh, brexita, vendar ni česar ne govorite o uh, zagotavljanju dostopa do trga za peto največje gospodarstvo na svetu in prosim ne politizirajte z. Um, kmetijskim sektorjem v severni Irske. Vam to ni všeč? Gospod Bramen, eh, eh, bi lahko rekli to v mikrofon, kar ste rekli? No. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Eh, reforma je precej ambiciozen izraz za to, kar smo videli v predlogu. Komisija si pravzaprav želi, um, da bi 335 eh, milijard eh, dobila za por, po, pomoč kmetovalcem. Uh, ampak eh, imamo proizvodnjo mesa, proizvodnjo mleka, ki je ogromna, imamo transport eh, živali, njihovo dobrobit, eh, vse to je treba upoštevati. V parlamentu smo se doskrat izrazili proti uporabi pomoči za masovno proizvodnjo. Pravite, da v obstoječih pravilih to ne bo več mogoče, ampak v tem parlamentu smo z veliko večino že glasovali proti temu. Gospod komisar, želimo jasen odgovor na eno vprašanje, kakšni so pogoje, pod eh, katerimi ne bo več eh, financiranja pomoči za um, vzrejo eh, živali ki so uh, namenjene uh, za zakol oziroma transport. Eh, zanima uh, me, uh, s čim nam boste dali zagotovila, da ne bo prišlo do tovrstnega um, krvavega ubijanja živali. Uh, kolega Santos, uh, najlepše hvala. Hvala za uh, besedo kar šel bom naravnost k stvari, bo uh, jim se kaj bo z uh, podpornim programom pozaj. Komisar je rekel, da proračun ne bo zmanjšan. Razumete, zakaj me to skrbi. Ta uh, eh, pozaj program uh, eh, je uh, pozitiven, tako je uh, ga je analizirala Evropska komisija in ukvarja se z, um, z iz, posebnimi izzivi in to je ohranjanje kmetovalca v najbolj oddaljenih območjih. Pomaga pa tudi k razvoju podeželja in seveda eh, to vpliva na kmetovalce v različnih državah. Če se vrnemo k temu programu, moramo zagotoviti, da se tukaj ohranja enakost, pa tudi svoboščine in fleksibilnost, eh, ki se navezuje na eh, regionalne potrebe. Upam, da uh, boste držali besedo, da boste spremljali, kaj se dogaja in da boste odprti za mnoge uh, sugestije, katerih namen je izboljšati uh, to območje v okviru tega programa. E, gospod Karl. Najlepše hvala, gospod uh, predsednik. Uh, Hvala, gospod komisar. Zelo smo slišali veliko kritik, pravzaprav danes večer, eh, na vaše predloge. Eh, zakaj? Strateški načrti za vsako državo, to predlagate. Um, ampak v državi, kjer obstajajo dve regiji, ki ima različne kmetovalske politike, uh, ali naj bi take države predlagale eno uh, načrt ali več načrtov? Hvala za ta odgovor. Slišam, da ješti vsi, ješti nikdo ne vyhodi zadovoljen iz negociacij, to bo. Hvala lepa. Eh, če ni nihče eh, zadovoljen z izidom pogajanj, pomeni, da so pogajanja se dobro išle. Ko je toliko kritik, pomeni, da se pogosto pogajanja dobro zaključajo. Kot vidim, se nihče drug ni prijavil k besedi in mislim, da je prišel trenutek, da spregovori komisar. Najem vam torej besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ja, pričakoval sem tako zanimanje za ta predlog in pozdravljam vaše vključevanje. Glede pozeja bi lahko nekaj na začetku splošnega povedal. Mnogi ste omenili, da ste glede tega zaskrbljeni zaradi predlaganega zmanjšanja. Eh, to, kar je rekel gospod Juncker v preteklosti, mogoče se ni tega povsem zavedal, ga, na to ga bomo opozorili in o tem bomo se pogovarjali z komisarjem za proračun. To je del naših uh, programov, ki smo jih uh, obravnavali enako kot vse druge, razen uh, programov za promocijo oziroma napredovanje in šolskih programov. Uh, vem, da so ljudje v pozi glede tega zelo občutljivi in o tem bomo razpravljali še pravočasno. Zelo eh, podpiram to, kar je rekel gospod De Castro, glede eh, tega, da države članice morajo biti pripravljene izpolniti svoje naloge in zaradi tega bomo finančne in človeške vire vnaprej eh, pripravljali. Če sem vas, eh, Pavel, prav razumev, gre za to, da pomagamo državam članicam potem, ko je zakonodaja že sprejeta, je pravzaprav že prepozno. In zato in v bistvu one potem ne interpretirajo uh, zakonodaje na ta način, kot si to želi parlament ali uh, komisija oziroma kot mi to pričakujemo. Mogoče bomo tokrat se lotili zadeve drugače in se bo obnesno ali pa ne pomagali in bomo pri strateških načrtih natančno jim razložili vnaprej, kaj mi kot kot zakonodajalci, so zakonodajalci od njih, pričakujemo. 22 od 27 držav članic so na en ali drug način izrazili podporo, da se poveča eh, proračun oziroma prispevki v evropski proračun. Eh, večina se jih zaveda tega ampak saj veste, kako to gre. Potrebujemo eh, soglasnost za več eh, sredstev. V mnogih državah članicah in tudi Evropski svet eh, postavlja nove politične. Eh, prioritete glede zaščite, eh, obrambe, terorizma in migracij. Težko bomo ostali v postavljenih finančnih parametrih ampak kot eh, je rekel predsednik eh, proračunskega odbora, to je začetek procesa in skupaj ga moramo izboljšati in upam, da gremo v pravo smer, ko gre za kmetijstvo. Uh, omenili ste um, ovčerejo, uh, govedorejo, kmetovalce na tem področju. To je vse skupaj povezano z novim modelom dozbave. Um, če bodo države članice imele več fleksibilnosti pri izvajanju, potem ne bodo uporabile sistema, ki enake rešitve za vse, ampak bodo uporabile rešitve, ki so njem bolj primerne. Danski kmetovalec ima drugačne potrebe od kmetovalca v neki drugi državi, katerikoli. Ampak to velja za vse nove uh, predloge, uh, ko gre za uh, generacijsko obnovo. Za generacijsko obnovo je treba narediti več, sicer ne bo več vitalnosti v, na podeželjno. In ne pozabimo, da se zauzemamo za socialno kohezijo. Gospa Halbrek, eh, upravljanje zahteva, da vsi deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami, so vključene v eh, te načrte vseh država članic. To je izredno napisano v uredbi. Vsi deležniki so tisti, s katerimi se moramo posvetovati. Eh, nimamo točnih številk za primerjavo. Sam bom sicer pri svojih službah eh, preveril in če so kakšne številke, vam jih bom z veseljem poslal. Ne vem, kako se primerjamo naprimer z Novo Zelandijo, kako so uh, jih ukinili, kjer ni nobenih intervencij več in vse je prepuščeno uh, trgu. Mislim, da uh, imajo tam tudi neke milijardne zneske. Uh, ukrepi, cilji, skupna politika Evropske unije lahko to prepreči tako tržno urajanje. Um, gospod Antani, drugi ste omenili, ja, seveda smo v težkem položaju, gremo skozi um, nove plujemo skozi nove vode, ne gre samo za 12 milijard v, uh, samo za SKP, ampak za celotni proračun Evropske unije. Uh, torej del uh, teh, uh, v teh 12 milijardih se uh, nanaša na kmetijstvo oziroma skupno kmetijsko politiko. To je pač net, uh, prispe, neto prispevek Združenega kraljestva v celoti. Ampak, če ne bomo dobili več sredstvo za države članice, ne vem. Popolnoma se strenjam, kot ste rekli v poročilu Dartman, da potrebujemo varnost hrane. Kako to dosežemo glede na biokmetovanje ali um, tradicionalno kmetovanje, to je vprašanje, kako bomo to podpirali. Biotekmovanje je nekje, eh, kmetovanje je nekje v drugem stebru. Um, Dobro, lahko pristanete na več ali manj, ste bolj ali manj darodarni, ampak možno je, da mo, možnost mora obstajati izbire. Um, reformirali smo biokmetovanje pred kratkim zato, da uh, se bolj eh, resno to, ta pravila upoštevajo in to tudi sami dobro poznate. Naj podprem, kar je rekel predsednik proračunskega odbora glede potrebe po večji finančni podpori iz proračuna in on verjame, da si SKP zasluži to podporo. To je zelo dobro, da on kot predsednik proračunskega odbora tako misli. Ampak, eh, če bomo imeli več neposrednih plačil, eh, bomo zelo težko pač eh, to nazaj vtaknili v eh, prvi steber, opcije obstajajo za drugi steber, pri drugem stebru imamo več manevrskega prostora države članice pa lahko uplačajo eh, več denarja v evropski proračun, ki ga potem črpajo iz prvega ali drugega stebra. Ja, obstajajo tudi različne kombinacije, lahko pa 15 odstotkov prenesemo v katerikoli eh, smer. Če se pa razi 15 odstotkov prenese iz enega v eh, drugi steber, brez sofinanciranja se to mora nanašati na podnebne ukrepe. In eh, trgovinska politika, strinjam se, to moramo preučiti ne um, um, izolirano, ampak v povezavi z vplivom na kmetijstvo v Evropi. In pri tem mora odigrati svojo vlogo tako Evropski parlament kot držav članic. Kolega je bil pred kratkim v Avstraliji in eh, je videl, kakšna pogajanja potekajo med eh, Avstralijo in eh, Novo Zelandijo v zadnjih nekaj tednih. Torej, vse to moramo upravljati na način, da bomo upoštevali senzibilnost in posebnosti posameznih panok. Omenili ste tudi zunanjo eh, konvergenco. Seveda lahko tukaj več naredimo, je pa seveda odvisno od proračunskih zahtev. Pozi ste ravno tako omenili v tem kontekstu. To je seveda odvisno od zneskov, ki bodo na voljo in vprašanja, kako se bomo eh, postavili za naprej. V Eh, Litvi mislim, da je prišlo do 4,2 odstotnega povečanja eh, v prvem stebru, medtem ko so bili vsi drugi deležni znižanja. V Latviji enako, v Estoniji in tudi na portugalskem so imeli nekaj koristi. Uh, Mislim, gospod Rupi, da ste to omenili in mislim, da tudi niste pozabili omeniti tistih 9 milijonov, ki smo vam jih zagotovili za probleme v eh, Litvi. Od nekot je bilo treba ta denar vzeti. Imeli ste ruski embargo, 5,2 eh, eh, milijarde evrov smo dodatno zagotovili, da bi pomagali kmetovalcem, ki gojijo pršiče. In res smo bili zadovoljni, da smo jim lahko nekako pomagali. Nikoli ne bo dovolj, ampak vsaj priznali smo, da imajo problem in naredili smo vse, da javno jih podpremo eh, in omogočimo, da premostijo to krizo. In veliko se jih je eh, ohranilo na nogah v tem obdobju. In sicer uh, povezovanje um, subvencij eh, z pravilom prava, popolnoma jasno mi je, kaj si o tem mislite na polskem. Obstoječa arhitektura eh, se spreminja oziroma zamenjuje z novimi podnebnimi ukrepi, ne opuščamo ozelenitve, ampak eh, uporabili bomo manj kompleksna pravila. Vsa poročila, ki jih berete, poročila. Um, revizijskih revizorjev kažejo, da ni stvar um, upoštevena. Ker glede pa uh, pristopnega uh, po. Pogodbe za Hrvaško, naj samo povem, da smo izpolnili sve, vsa uh, Eh, vse obveznosti eh, v tem novem predlogu. Države članice morajo dati pri eh, svoje prispevke, da bi bili vsi lahko zadovoljni z proračuna. Mnoge države članice nočejo ničesar povečati pri plačilih, druge države pa nočejo prejeti nič manj in to je tisto ravnotežje, ki ga moramo doseči. Tako kot mnogo krat prej, ampak do zdaj, sedaj smo to uspevali. Gospod Bogovič in gospod Sanista se ukvarjala Eh, tudi z eh, čebelami, opraševalci niso pozabljeni in tako dalje. To se vse upošteva in omenja, ampak povečamo proračun za apikulturo na, z 37 milijonov na 60 milijonov evrov. Torej, na ta način pozitivno upoštevamo čebele. In gospod. Pekarnik naj rečem, da bomo zelo uh, eh, kmalo nekaj naredili na področju opraševalcev. Veste, kakšno je moje stališče pri tem. Omenjal sem to že v Evropskem parlamentu. Kar pa zadeva Dan Delahel in številke. Eh, osnovna št številka za 27 držav, da je 322 milijard, 410 eh, v prejšnjem obdobju, 382 za 27 držav članic. Sedaj je pa 362 milijonov in sofinanciranja stopnja se je pri vsem zmanjšala za 10 točk, ne za 10 odstotkov. Tako da imamo povez, eh, poravnavo z evropskimi um, strukturnimi skladi, um, eh, EFD-jem in tako dalje. Torej, to je sedaj predlog za uravnovešanje. Uh, to pa je prineslo 14 za, milijard za uh, pod, razvoj podeželja, kar je pa precejšnji denar, ki ga potrebujemo uh, za to, da uh, podpremo plačila v drugi stebr. Gospod Linz, ne vem, odkot vam je ta 65 odstotkov z investicij prenosa iz enega stebra v drugi. Ne vem, ne razumem, odkot vam je prišla ta cifra 65 odstotkov, mogoče sem samo zmeden. Um, vem, da je uh, Nemčija zelo proti um, prostovoljni vezavi plačil. Edina država, ki tega ne upošteva oziroma ne uporablja. Druge pa države članice so za. Uh, vezavo plačil in eh, omogočili smo tudi vsebne dva odstotka za eh, proteinske pridelke. Torej, tiste z visoko osebnostjo beljakovin. Ampak to so še nekatere, eh, še, to je tudi ena od zadev, od katerih bodo potekale pogajanja. če eh, z eh, postavljanjem zgornjih mej ali kapicami ne bomo prihranili oziroma dobili veliko denarja, potem bodo države članice morale pripraviti sistem redistribucije plačil in to upoštevati v svojih načrtih tako, da pomagajo malim kmeti, kmetovalcem. Lahko o, popolnoma ukinejo upravičenja in res obstaja v tem predlogu veliko prostora, da se upoštevajo različni interesi. Ampak to res lahko na ta način dosežemo. Um, komisija smo to upoštevali v svojem predlogu in v pravem času bomo o tem lahko razpravljali. Gospod Najken, to je eh, pač priložnost, eh, da sem prišel sam, ko ste imeli čas. Ni, da ne eh, spoštujem vas eh, in da vas ne maram, kot ste omenili, ampak vprašajte predsednika. Omnibus je vezan na mnoga vprašanja, aktivne kmetovalce, prave kmetovalce, gospode Kastro in drugi so k temu pripomogli in to ni nekaj, kar moramo samo rešiti, ampak obstajajo različne rešitve v različnih državah članih članicah in morajo pri tem države članice biti avtonomne. Mojem odsto, eh, po mojem mnenju 100 odstotkov to mora iti v roke pravih kmetovalcev in črna eh, ekonomija. Ne pozabimo na eh, administrativne sisteme in to, kaj se dogaja z davčnimi upravami v državah eh, članicah. Eh, Olaf bi lahko tukaj povedal, Finska je le primer, zakaj potrebujemo več fleksibilnosti pri drugem stebru. Upoštevali smo zahtevo eh, finske vlade in tudi švedske. Uh, niste omenili Nordicate, uh, posebna podpora za podnebne spremembe. Eh, gospa uh, Klen, omenili ste to na mnogih, uh, mnogih um, primerih in tukaj vam m, mm, lahko zagotovimo, da vam bomo pomagali, če mislite, da je uh, v Španiji problem. Imate novega ministra, s katerim se bomo kmalo srečali za to, da razpravljamo o tej in tudi drugih zadevah. By the chairman, now that we have to come to a conclusion here. Eh, fairly quickly. Uh, najlepša hvala. Uh, za vsa vprašanja pri poenostavitvi bomo naredili vse, kar lahko, da do nje dejansko pride za kmetovalca. Gospod Kalnovski je omenil eh, leto 2022. To je prvo finančno leto. Mogoče bo to leto 2023, eh, ampak 2020 eh, je indikativno finančno leto. Seveda bo nekaj izjem za male kmetovalce pri okoljskih zadevah. In seveda eh, postaviti moramo cilje, da bi jih tudi lahko izpolnili. Seveda zunanja konvergenčnost, eh, ja, Peter je omenil um, gozdarstvo, ki bo gra, igralo pomembno vlogo pri uh, mainstream podnebnih ukrepih. Uh, in to je dejansko vključeno na dnevni red za vse države članice, od njih pričakujemo predloge na to temo. Eh, to pa seveda odvisno od njih, ampak gotovo bodo razumeli, da morajo te predloge pripraviti, kar bo pomenilo več um, dreves. Še eno minuto imam, ne bom se zdaj uh, govoril o brexitu. Veliko možnosti imate sodelovati uh, in povedati, uh, kakšno je vaše mnenje uh, v angliški vladi um, oziroma vladi Združenega kraljestva imamo najviše eh, standarde za dobrobit živali in to je specifični cilj SKP, da eh, se zdrav, ravno zdravje in dobrobit ne samo živali, ampak tudi ljudi. In to ne smemo eh, postavljati pod vprašaj. To je eden od specifičnih ciljev. Ust ustavni položaj Belgije se bo v tem predlogu upošteval, kot to počnemo tudi pri vseh drugih zadevah. Ustavni položaj dru mnogih drugih držav članic se upošteva in imamo v mislih težave Španije in tudi druge. To je občutljiva zadeva, ki jo je treba upoštevati v končnem predlogu. Seveda nisem odgovoril na vsa vprašanja, ampak upam, da vendarle sem na večino. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, tak, ja myślę. Hvala, <clears throat> hvala lepa, gospod komisar. E, torej, najšipkejška e, eh, točka so instrumenti pri krizah in pa instrumenti za preprečevanje kriz. Kako bi lahko to popravili? Kako lahko popravimo trg, če imamo naprimer tržni problem? In eh, potem je tu še posebnost kmetijstva. To se je že pokazalo. Včasih imamo preveč, preveč dežja, potem nastopijo znova suše. Kako ne bi to popravili? In kako bi lahko podprli kmetovalce? Potem so tu še drugi problemi, eh, mladi kmetovalci in tako naprej. And, uh,